Good morning, ladies and gentlemen. As we have very busy meeting this morning. Pozdravljeni. Lahko prosim, da se posedete. Časa imamo bolj malo danes, zato prosim, da začnemo. For understanding. Hvala, da razumete to. Okay. I begin with our today's meeting of Regi Committee with the Današnji sestanek odbora regij začenjam s prejemom dnevnega reda. Ma kdo kakšno pripombo v zvezi z dnevnim redom? Ne, hvala, torej je dnevni red sprejet. Druga točka, odobritev zapisnikov. Osnutek zapisnika sestanka z dne 3. decembra je objavljen na spletu. Če med sestankom ne bo podanih nobenih ugovorov, se šteje, da je zapisnik sprejet. Zdaj pa sporočila predsednice za danes. Teh ni. Potem pa četrta točka na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo, ki bi ga moral pripraviti odbor regij, gre pa za nadaljevanje programov teritorijalnega sodelovanja PIS-4 med Irsko in Združenim kraljestvom ter Irsko, Severno Irsko in Škotsko v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU. Pogodba o izstopu določa, da bi lahko evropski čezmejni projekti med Irsko in Severno Irsko se nadaljevali, vendar še ni jasno, ali bo Združeno kraljestvo ratificiralo pogodbo o izstopu izstop brez takega dogovora pa bi povzročil velike težave na severnem Irskem in na mejnih območjih z Irsko. Tudi status velikonočnega sporazuma, ki zagotavlja mir, je odvisen od tega, da sta obe strani v Evropski uniji in da meja ostane odprta. Zato je Evropska komisija podala predlog, s katerim bi vzpostavili odstopanje, s katerim bi se lahko nadaljeval program PIS 4 vsaj do konca obdobja programa, to je do konca obdobja 2020-2024. 2014-2020 ostali programi, ki zadevajo Združeno kraljestvo in pri katerih Severna Irska ne sodeluje, ne bodo imeli možnosti tega odstopanja. Za nje se bo delo nadaljevalo tako, kot je opisano v uredbi Interreg. Ne več kot 20 odstotkov programskega proračuna se ne sme uporabiti zunaj EU, vendar pa ta določba ne bo veljala za te programe severnem, na severnem Irskem. Zelo malo časa je za to, da se omogoči, da se financiranje nadaljuje, zato je bistveno, da se zakonodaja sprejme in začne veljati pred 30. decembrom. Naš odbor je poslal delegacijo marca 2018 na Severno Irsko, Temu je pa potem sledilo poročilo o izvajanju, ki ga je pripravil gospod Ford. Eden od ključnih zaključkov je, da bi program PIS 4 po Brexitu morali ohraniti ne glede na okoliščine. In v skladu z odločitvijo sodišča prejšnji teden predlagam, da bi ta predlog obravnavali v skladu s členom 51 poslovnika, to je sprejetje po hitrem postopku brez predlogov sprememb. Osnutek ste prejeli po elektronski poti in preden sprejmemo ta predlog, sprašujem, če želi kdo besedo. Gospod Von, izvolite. Yes, very, uh, briefly, Chair. First of all, to, uh, to Na kratko, predsednica, najprej hvala za poročilo, hvala za to, da to pozdravljate. Pripravili smo poročilo na lastno pobudo, o financiranju Severne Irske po 2020 in na misiji na Severnem Irskem smo ugotovili, kako zelo pomemben je ta program PIS in financiranje tega programa. To je odličen program, ki povezuje različne skupnosti. In zdaj po dogodkih na Severnem Irskem ta teden in po dogodkih eh, v Deriju je to še toliko pomembneje, kajti opozarjali so nas, da bi napetosti lahko narasle in to se je ta teden tudi zgodilo. Zato je treba res ponovno povdariti, da se mora financiranje programa PIS 4 nadaljevati po letu 2020. To je res pomembno, zato prosim, podprite to poročilo, da bo financiranje po obdobju 2020. Hvala, gospod Van Misteroj. Hvala. V enakem duhu, kot je povedal že gospod Von. Šli smo tja na obisk in vsakič v zadnjem času, ko smo govorili o programu PIS, smo podpirali podaljšanje tega programa. In tam med samim obiskom smo videli, kako to deluje in kako ranljivi so njihovi stiki in um, treba je začeti z to vzgojo že zelo zgodaj. Katoliki in protestanti že v šoli, osnovni šoli naprimer, skupaj igrajo nogomet in taki programi so izjemno pomembni. Takrat smo lahko govorili z ljudmi in uh, oni so rekli, ma ja, zdaj smo že v programu šteri, um, eh, zgodovina je pa že kar malo pozabljena, ampak ne. Glede na to, kar smo slišali, glede na različne alternative naj bi spremenili velikonočni sporazum. Celo take stvari so trenutno odprte. In v tem primeru bi se lahko tako iznašli nazaj v situaciji, ko sploh si ne moremo predstavljati, kaj se lahko zgodi. Tukaj imamo zdaj poenostavljen postopek za vaš predlog in imate polno podporo. Tukaj ne gre samo za program PIS, ampak to vključuje tudi učinke interrega, kako univerze in šole med, na obeh straneh meje sodelujejo. Treba je zagotoviti razvoj na obeh straneh in upamo, da bo torej program PIS se nadaljeval in da se bodo nadaljevali tudi drugi programi, ki so zlasti zelo pomembni na območjih, ki niso gosto poseljena. Torej, ja, imate podporo, naredimo to hitro in učinkovito. Hvala, gospod Jakovčič. Se, dozvolite mi, da se kao član delegacije, koja je bila v Severnoj Irskoj. Hvala, predsednica. Kot član delegacije, ki je obiskala Severno Irsko, in kot nekdo, ki je na lastne oči videl, kaj se je zgodilo na Severnem Irskem in ki vidi, kakšne grožnje se lahko pojavijo, če bi pod vprašaj postavili veliko nočni sporazum. Prihajam iz območja nekdanje Jugoslavije, kjer smo imeli vojno. In najbrž veste, koliko prelivanja krvi se je zgodilo. In verjetno si ne želite, da se kaj podobnega zgodi tukaj na evropskem ozemlju. Videl sem, kako občutljivi so odnosi na Irskem. Veselilo pa me je, da so mladi nove generacije zelo zadovoljni, kajti oni želijo živeti skupaj v miru. kot Evropska unija, kadarkoli imamo čezmejne projekte s tretjimi državami in Združeno kraljestvo bo kmalo postalo tretja država, kadar torej imamo take programe s tretjimi državami, jih je treba nadaljevati. In to velja tudi za ta program. Zdaj je to najpomembnejši trenutek in rad bi podprl prizadevanja odbora, prizadevanja gospoda Vona in prizadevanja vseh teh, ki v Združenem kraljestvu želijo mir in podprl bi tudi prebivalstvo Severne Irske. Uh, Gospod Howard, res je, to poročilo je zelo pomembno in tako kot kolegi bi ga tudi jaz podprl. Za Irsko in velik del Združenega kraljestva je to zelo pomembno ali celo nevarno obdobje. Tisti, ki sledite medijem Združenega, kr Združenega kraljestva, bi morda to že vedeli. Zelo neodgovorno je od katerekoli vlade, ki je članica mednarodnega sporazuma ali podpisnica mednarodnega sporazuma, ki je uložen, shranjen pri Združenih narodih, da govori o spreminjanju takega sporazuma. To bom obsodil in upam, da bodo vsi naši kolegi to obsodili. Združeno kraljestvo tega enostransko ne more narediti in vsak ki uh, dela v uradu, v tiskovnem uradu, ve, da se tega ne da narediti. In uh, prejšnji teden smo slišali take predlege, predloge in mislim, da moramo zelo resno ukrepati. Upam, da bo predlog sprejet. In upam, da bo pokazal na najniš, najnujnejše stvari. In potem še upam, da bomo uspeli tudi omejiti gospodarsko škodo, ki jo lahko povzroči Brexit. Kdo lahko zgubi še več kot Združeno kraljestvo zaradi Brexita? To je Irska, kajti Irska je ekonomsko zelo tesno povezana z Anglijo. Zato upamo, da bo mirovni proces Evropske unije podpiral, še naprej podpiral mirovni proces na Irskem. Hvala, zdaj pa gospod Andersen. Gospa Andersen. Uh, Hvala, predsednica. Hvala za vaše prispevke prihajam iz Derija, prihajam iz tistega dela, odkudar prihaja preminuli Mark McGuinness in prihajam iz tistega dela, kjer je čez vikend eksplodirala bomba in um, zadnje čase smo imeli tudi druge take dogodke, kakršnih želo, zelo dolgo nismo videli. Sem tudi nekdanja zapornica. In odkar sem prišla iz zapora, se vsak dan borim za zaščito in ohranjanje mirovnega procesa. In izjave angleške vlade, da bi spreminjali ta mirovni sporazum, so res neodgovorne in zelo nas skrbijo. Na sami misiji smo šli v Deri, v Belfast, sestali smo se z ljudmi tam in videli, kako PIS in Interreg programa prispevata k boljšim odnosom. Napredek v zvezi z spravo je zelo, zelo počasen. Zato pozdravljam dejstvo, da to poročilo podpira nadaljevanje sodelovanja in financiranja in imamo še drugih 13 programov sodelovanja v okviru ESRR in ESS in organizacije ga nujno potrebujejo in so prepričane, da je nujno treba sodelovati in mislim, da bomo o tem morali govoriti tudi v prihodnosti, ko bomo govorili o ekonomski škodi, ki jo bo to povzročilo. Mednarod, velikonočni sporazum je mednaroden sporazum in Združenega kraljestva ga enostransko ne more spremeniti. Čeprav je stranka oziroma podpisnica tega sporazuma ga na noben način ne more sama spremeniti. Tereza May in njeni ministri pa to ravno poskušajo narediti samo zato, da bi pomirili DUP, ki hoče odpraviti velikonočni sporazum. In v prihodnosti se lahko zgodi zelo velika škoda, če velikonočni sporazum ne bo več veljav. Nikakor si ne želimo imeti situacije, ko en del Irske je v Evropski uniji, drugi del pa ni več in ne spoštuje velikonočnega sporazuma. Zato prosim, da ne, upora, da ne uh, dramatizirate in da uporabljate trditve Mišela Barnjeja. Nekateri na Severnem Irskem nočejo več podpirati vsega, Združenega kraljestva in res si želimo ostati pri tem, za kar smo se borili. Sistem je vzpostavljen in Evropski svet je tudi severnirski postav poslal signal, ko je rekel ljudem, da demokratični proces. Da, demokra da je demokratični proces, če se odločimo, da bi združili uh, državo in bi celoten irski otok ostal v Združenem kraljestvu. Torej, ljudem je treba omogočiti ta pogovor. Nobenega, od nobenega tukaj ne zahtevam, da se vplete v ta dogovor, vendar pa moramo vsi odločati o tem, kakšno, v kakšni uniji želimo živeti in ljudje so se že odločili, da želijo ohraniti povezave z EU. Hvala. Nobenega ugovora nisem slišala v zvezi s tem poročilom. In sklep odbora regije je, da se vzpostavi izjema za to, da se lahko nadaljuje financiranje do leta 2020. V tem primeru je poročilo sprejeto. Opravili smo svoje delo. v podporo teritorijalnim programom na Severnem Irskem. Najlepša hvala, poročilo je sprejeto. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Začeli bomo z glasovanjem o mnenju odbora regiji za razrešnico, razrešnico za 2017 za splošni proračun Evropski komisiji. Imamo tudi poročilo odbora KONT. Poročevalci so se pogovarjali o tem, razprava je že potekala, rok za predloge sprememb je bil 6. decembar, prejeli smo 10 predlogov sprememb in zdaj bomo glasovali o našem mnenju o razrešnici. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti proti, vzdržani, sprejet. Pet za, proti, vzdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Devet za, proti, vzdržani, sprejet. Deset za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto s polno večino. Hvala. We now come to the vote on our draft report on the proposal. Zdaj pa prehajamo na novi predlog eh, nove uredbe o skupnih določbah 2021-2027 in najbrž veste, da je to eno najpomembnejših glasovanj v tem mandatu. Poročevalci, poročevalci v senci, osebje, parlamentarno osebje, pomočniki in vsi so dolgo in trdo delali za to. Imeli smo več kot 2000 predlogov sprememb in potem še deset mnen drugih odborov in zato bo glasovanje vzelo veliko časa. Predlagam, da naredimo kratek odmor, ko bomo približno na polovici, bom jaz povedala, kdaj, glede na to, kako hitro bomo napredovali z glasovanjem. Torej, cel dopoldan bomo glasovali in preden začnemo glasovati, dam besedo soporočevalcema. Gospa Kleli. Liebe kolege. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Kot smo že dejali, imamo ogromno predlogov sprememb in obdelati smo morali mnenja več odborov. Šlo je za zelo intenzivno, ampak zelo dobro sodelovanje s poročevalci v Senci. Zato bi se rada prisrčno zahvalila ne samo poročevalcem v Senci, ampak sekretarjatu regiji, sodelavcem iz političnih skupin, asistentkam, asistentom za podporo, za pomoč in brez ogromne količine nadur nam to ne bi uspelo. Naš cilj je, da dosežemo visoko raven in visoko kakovostno podlago za pogajanja z državami članicami. Naša dožnost je, da regijam in državljanom nasplošno zagotovimo čim hitrejše pogajanje. Svet je že nakazal, da je pripravljen na trialog o upravljanju in o drugih sklopih in zato je dobro, da čim hitreje zaključimo ta poglavja, da čim prej omogočimo regijam, da začnejo z oblikovanjem svojih lastnih operativnih načrtov. Zato prosim, kolegice in kolege, dosegli, oziroma predobdelali smo več kot 100 kompromisov in kompromisi že sami po sebi ne zadovoljujejo vseh, tudi sama sem morala popustiti večkrat, konec koncev pa gre za kompromis. In s tem smo v parlamentu pokazali, da smo razvili kulturo, da lahko dosegamo dogovore in kompromis. Zato prosim kolegice in kolege, da čeprav niste popolnoma zadovoljni s končnim rezultatom, da glasujete na končnem glasovanju za to poročilo, za to, da lahko z veliko večino to obravnavamo naprej na zasedanju in da dokažemo, da odbor za regionalni razvoj stoji za regionalno politiko. To danes ni več tako samo po sebi. Umevno, zato lahko po glasovanju februarja naprej na zasedanju že začnemo s pogajanji. Zato prosim, da podprete naše trdo delo in eh, skupen rezultat z vašim glasom. Najlepša hvala. Thank you very much, Mr. Novakov. Hvala, gospod Novakov. Ago, Dragi kolegi, pred enim letom Številni med vami niste verjeli, da bomo prišli do tega trenutka in vesel sem, da ste se odločili za EU in podprli delo. Skupnimi prizadevanji smo zdaj tukaj na glasovanju v odboru. Imamo zgodovinsko priložnost, da naredimo velik korak naprej, da glasujemo na plenarnem zasedanju in takoj naslednji dan začnemo z pogajanji in romunsko predsedstvo je reklo, da je pripravljeno na to. poskušati smo morali odgovoriti na vsa vprašanja in vse probleme končnih upravičencev v vseh regijah in poskušali smo narediti tako, da bomo začeli z delom oziroma da bo stvar že stekla 1. januarja 2020. Zato pa bomo rabili vašo podporo tako pri kompromisih kot pri končnem glasovanju poročila in kot pri glasovanju na plenarnem zasedanju v Strasburgu. To bi bil naš skupni dosežek in naša skupna zmaga nad časom. Pripričan sem, da to lahko naredimo. Veliko prizadevanj, veliko dela je bilo vloženega v to, zato da smo različna stališča uravnoteženo in ustrezno vključili v to poročilo. Vsak lahko tukaj vidi svoje interese, svoje ljudi iz svoje regije in njihove zahteve. In mislim, da nam je uspelo. Najbolj oddaljene regije, gorske regije, otoki, bolj razviti, manj razviti, tisti v prehodu, vsi interesi vseh državljanov so vključeni v to poročilo, zato res vas prosim, da ga podprete. Upam, da bomo dobili večino za njen in da bomo lahko tudi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se vsem soporočevalki, poročevalcem v senci in koordinatorjem. Hvala, preden začnemo glasovati, imam samo eno pripombo. Eh, preveriti je treba seveda prisotnost v dvorani in potem naj povem še to, da imamo od zelenih samo dva glasova. Veste to? Okay ja, vidim, vas, da, vidim, da ste trije tukaj, ampak dobro, hvala. Se upravičujem, pač ja, veš čas moram računati. Ampak se mi zdi, da zelo podpirate poročilo in zato je cela skupina tukaj. Prav zdaj bomo začeli z glasovanjem. Točno ob pol deseti, tako kot smo načrtovali, začenjamo s kompromisom A enak dojsa proti, proti, v redu, hvala. Sprejeto, sedaj pa gremo na kompromis A2. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 6 skozi 2. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis A4, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 5, kompromis A5, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 6 skozi 1, kdo je za, proti, držani, sprejeto kompromis 7, naslednji, do je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A10, kdo je za, proti, držani, sprejeto odločitve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A11, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A12, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog sem bil ekon 15, kdo za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog sem bil 749, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa Libe 52. A 14. Do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A 15. de ça proti zdržani sprijeto če želite lahko preverimo kompromis A15 preverjamo elektronsko izvolite And now the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 proti 15. Sedaj pa kompromis A16. Kompromis A16, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A17, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 974. Da ga najdem 974. Kdo za? Proti? Držani, to bomo preverili. Predlog sem bil 974. Preverjamo elektronsko, izvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto enako večino. Kompromis A18. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Kompromis A19. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Kompromis A20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto sprejeto. Sedaj pa kompromis A21 skozi 1, kdo je za? Proti, držani, sprejeto. Kompromis A21 skozi 2 je brezpredmeten, zato gremo na predlog spremembe 59. Predlog spremembe 59, kdo je za? Proti, držani, sprejeto sprejeto. Prejel sem je 60, da za, proti, držani, sprejeto. Prejel sem je 61, da za, proti, držani, sprejeto. Prejel sem je 62, da za, proti, držani, sprejeto. S tem smo zaključili prvi del glasovnega seznama. Sedaj gremo na drugi del. Tako smo vam razposlali glasovalne sezname, zato bomo sedaj začeli z drugim delom. Kompromis A22 do za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A23 do za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A24 do za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A25, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A26, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A27, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A28, to je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis A29, to je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A30, to je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A31, to je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A32, to je za, proti, držani, sprejeto sprejeta. Kompromis A 33 za proti držani sprejeta. Kompromis A 34 za proti zdržani sprejeta. Kompromis A 35 za proti zdržani sprejeta. Sedaj pa predlog spremembe NV16 do je za proti, držani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 12.95, da je za, proti, držani, sprejeto. Predlog sem, da je 12.96, da je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 12.97 in libe 81, da je za, proti, držani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 12, 98 in 75 do za proti zdržani sprejeto. Libe 82 do za proti zdržani sprejeto. Tisoč tristo in Fam 38, doj za, proti, držani, zavrnjeno. Libe 83, doj za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis A 37, doj za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog so nam B 13, 22, Libe 86 in 13, 32 ter FAM 41, vse to skupaj v sklopu. Od teh 4 sedaj glasujemo skupaj, kdo za, proti, držani, zavrnjeni. Sedaj pa 13, 23, kdo za, proti, držani, zavrnjeni se vrnemo. 13, 24 in fam 40 skupaj, za, proti, držani, zavrnjeno. Lebe 87 do za, proti, držani, zavrnjeno. 13, 25 do za, proti, držani, zavrnjeno. 13, 25 do za, proti, držani, zavrnjeno. 13, 26, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Trinajst, osemindvajset, za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst, trideset in libe oseminosemdeset, skupaj, to je za, proti, vzdržani, zavrneno. Trinajst, osemindvajset, za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, 31, to je za, proti, stržani, zavrnjeno. 33 je brezpredmeten, 13, 34, to je za, proti, stržani, zavrnjeno. 13, 35, 36, to je za, proti, stržani, zavrnjeno. 13, 37, to je za, proti, stržani, zavrnjeno. 13.38 to je za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis A40 to je za, proti, stržani, sprejeto. Sedaj pa Libe 91 to je za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis A43 to je za, proti, stržani, zavrnjeno sprejeta. Kompromis A 44 do za, proti stržani sprejeto. Kompromis A 45 do za, proti stržani sprejeto. Predlog spremembe 13 69 skupaj s 13 71 3 do za, proti stržani zavrnjeno. 13 70 do za poteza proti stržani. Mislim, da je bilo sprejeto, vendar bomo vseeno preverili. Preverjamo elektronsko 1370. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 1372 za, proti, držani, zavrnjeno. 1375 za, proti, držani, zavrnjeno. 1374 je bil umaknen, 1373 za, proti, držani, zavrnjeno. 1377 za, proti, držani, zavrnjeno zavrnjeno. 13.78 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13.79 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13.80 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A 50 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Sedaj pa predlog sem ve 13.91, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A 52, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A 53, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A 54 do za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A 55 do za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog sem B 1393 skozi 5 do za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa Prej, da smo imeli 14, 24, to je za proti, stršani, zavrnjeno. 14, 26, to je za proti, stršani, zavrnjeno. 14, 25, to je za proti, stršani, zavrnjeno. 14, 23, to je za proti, zdržani, sprejeto. Prej smo imeli 84, to je za proti, držani, sprejeto. 14, 28, to je za proti, držani, zavrnjeno. 14, 29, to je za proti, držani, zavrnjeno. 14.30, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 14, 31 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, 35 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa tran 34, 35 do za, proti, vzdržani. lahko. Prosim, da dvigujete roke. Tran 35 do za, proti. Tran 35. To bomo preverili. Nastala je prava zmeda. Tran 35, glasujemo elektronsko. Izvolite. And the vote is closed and it is rejected. Konec glasovanja zavrnjeno. Hvala. Kompromis A 58. To je za proti vzdržani spred. We go now to amendment 14. Sedaj pa predlog spremembe 14.49 za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti 14.49? Glasujemo elektronsko. Izvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednji predlog je 14.50 do za, proti, držani, sprejeto. 14.52 do za, proti, držani, sprejeto. Predlog so vam je 14.53, to je za, proti, držani, zavrnjeno. 14.54, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Tran je brezpredmeten. Sedaj pa gremo na predlog spremembe, na tri predloge sprememb. 1455, 1464 in 1463 skupaj kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis A 62 do za, proti, držani, sprejeto. Kompromis A 63 do za, proti, držani, sprejeto. Predlog sem bil 15, nič 7. Petnajst nič sedem, celotno besedilo. Kdo je za? Proti? Držani? Zavrnjeno. Kompromis A štiriinšestdeset, kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremljam 15 nič 8, to je za, proti, stržani, sprejeto. 15 nič 9, to je za, proti, stržani, sprejeto. 15 10, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Libe, 106, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Sedaj pa glasamo 15, 11 in fam 45, 15, 12, libe 107, do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 15, 13, do je za, proti, držani. Sprejeto. 15, 14, do je za, proti, vzdržani proti, zdržani, zavrneno. 15, 15, to je za, proti, zdržani, zavrneno. Sedaj pa glasujemo skupaj 15, 16 in A gre 30, to je za, proti, zdržani, zavrneno. 15, 18, to je za, proti, zdržani, zavrneno zavrnjeno. 15, 19, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A67, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A68, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 15, 71. To je za, proti, držani, zavrneno. Kompromis A, 70. To je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog vam je 15, 82. To je za, proti, držani, zavrneno. 15, 83 in Libe 110 skupaj, do za, proti, držani. Zdržani. Zavrnjeno. 15.84 do za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Proračun 34 do za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 15.86 do za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno sprejeta. 15, 88. 15, 88, to je za. Proti, stržani, sprejeta. 15, 90, to je za. Proti, stržani, sprejeta. 15, 91, to je za. Proti, stržani, zavrnjeno. 15, 92, to je za proti vzdržani sprejeto. 15, 93, to je za proti vzdržani zavrnjeno. 15, 95, to je za proti vzdržani sprejeto. 15, 96, to je za proti vzdržani zavrnjeno. 15, 97 in Libe 111, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. 15, 98, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16, nič ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16, nič dva, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A 75, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A 76, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo je 16, 17, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, 18, to je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, 19, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na kompromis A, 84, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, 85, 85, Kompromis A 85 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A 86 je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog so nam 96 skupaj 1759 je za, proti vzdržani sprejeto. 1760 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 17, 61 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17, 62 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A, 90 je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A, 91 je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem bil 17, 61. 74, skupaj z leve 115. Do za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17, 75 in 17, 76, to je za, proti, držani, zavrnjeno. 17, 78, to je za, proti, držani, zavrnjeno. 17, 79 to je za, proti, storožani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo skupaj o štirih predlogih 17, 80, 17, 81, 17, 82 in 17, 83 to je za, proti, storožani, zavrnjeno. Kompromis A 99 to je za, proti, storožani, sprejeto predlag spremembe 98, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18.10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A 102, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, stržani, spreto. Kompromis A, 104. To je za, proti, stržani, spreto. Sedaj pa gremo na kompromis A, 105. Kompromis A, 105. Kdo je za? Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Kompromis A106 skozi 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis A106 skozi 2. Za 106 skozi 2, kdo je za? proti. Zdržani. To bomo preverili elektronsko. A106 skozi 2. Preverjamo elektronsko. Izvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. veste, kako ste glasovali. Vsi veste, to je zelo zanimivo. Zavrnjena. Zato sedaj glasujemo o predlogih sprememb 1620. Kompromis je zavrnen. Glasujemo o predlogih sprememb. Predlog sem bil 1620. Kdo je za? Naj razložim, kako to deluje. Če zavrnemo kompromis, in to smo tudi storili, 23 glasov proti naj za, zato moramo sedaj glasovati o vseh predlogih sprememb, ki jih je prej pokrival kompromis. Zato bomo sedaj glasovali o predlogu spremembe 1620. Kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Ostala dva sta brezpredmetna zaradi prejšnjega izida. Sedaj glasamo o predlogu 120. Tudi brezpredmeten 121. V redu. Sedaj agri 41. Do za, proti, držani. Sprejeto. 124. Do je zanj proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog so nam B20 nič 4, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo brez, da je zavrnjen, v redu. Sedaj pa gremo na tretji del, potrebujete krajši odmor.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 Dobro, se upravičujem, ampak eh, mislim, da smo spregledali eno glasovanje. In sicer uh, amandma Libe glede člena 13. Lahko najdete člen 13 odstavek 2. Se upravičujem, ampak nimamo številke strani. Do tega je prišlo zaradi zadnjih sprememb. Člen 13 odstavek 2. Torej. Ste našli? Člen 13 odstavek 2. Tu imamo dva amantmaja. Prvega smo zavrnili, 749. In zato moramo sedaj glasovati o Libe 52. Ste našli? Dobro, kdo je za Libe 52? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Dobro, s tem smo pa vsem končali s prvima, drugima delom. Prvim in drugim delom. Če potrebujete odmor, povejte, ne, dobro. Dobro, potem bomo pa kar nadaljevali. Nadaljevali bomo s prilogami in z uvodnimi izjavami. Kompromisni predlogi imajo tu drugačne številke. Kompromis X1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem MPL 88. Skupaj z MPL 89, 90, 91, 92 in 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 21, 43 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? 21, 43 bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Se pravi, čujem. 21.43 je sprejet, amandma 125 eh, in pa uh, eh, 2007, ki sta identična, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 20.08, kdo je za? proti, to se vzdrži, zavrnjeno. 20 nič 6 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 20 nič, ne, 21 44 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 20 11 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 20, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 48 in pa 5, 48 e za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 49 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z Ampel 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko? Preverjamo elektronsko. Apple 94 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 21.52 eh, za proti vzdržani sprejeto. 21.53 za proti vzdržani zavrnjeno. 21, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 57 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 21:57. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21:58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21:59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Želite preveriti 21.59? Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 21.60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 61 in 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 skozi 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 67 skozi 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 67 skozi 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 64 skozi 1 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Tran 67 skozi 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 67 skozi 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 67 skozi 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2164 skozi 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tren 67 skozi 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tren 67 skozi 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 skozi 65 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 21, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 70 za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo preverili elektronsko 2170. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 2169 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Empel 95 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Impel 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Impel 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Impel 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. Impel 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 21, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto za, proti, vzdržani, sprejeto. 21.72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21.73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21.74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21.75 Nadaljujemo z 21, 75 za. Za, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko 21, 75. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Zmotili smo se. Sedaj pa nadaljujemo z Empel 100. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 76 za, proti, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Empel 104 za, proti proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 21, 77. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 78. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, 80 in 81, ki sta identična, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21,79 in pa Empel 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 108 in 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 2014 in pa 2015 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 in pa 2016 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Empel 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2017 za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 116 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, se pravi, čujem, zavrnjeno, libe 116. 20, 19, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20, 20, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20, 21, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj imamo šest identičnih amandmajev. 1, 132, 133, 134, Burč 1, Agri 1 in to je to. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Libe 1. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis R1. Za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R1A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 7 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis R4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 167 za, proti, vzdržani, zavrneno. Libe 11 za, proti, vzdržani, zavrneno. Tran 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R9 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R11 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 5, 200, 201, 202 in 203, ki so identični, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom R13 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis R14 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis R15 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R16 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R17 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R18 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis R19 za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom R20 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R20A za proti vzdržani sprejeto. Libe 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R24. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 277. Za. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? 277. Preverjamo elektronsko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Kompromis R27. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto amantma 282 in 59, e kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. In nadaljujemo z kompromisom R13. Sprejeto. Libe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 286 in pa kont 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R36 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis R38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 297 za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni manjma Alde, je kdo proti, bomo glasovali za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Glasujemo skupaj 301 in Libe 26 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis R46 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 305 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis R47 48 a za proti vzdržani sprejeto. 310 za proti vzdržani zavrnjeno. 311 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis R50 za proti vzdržani zavrnjeno sprejeto. Amandma 313 skupaj s kont 6 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 313 in kont 6 se upravičuje, e, predsednica sta zavrnjena. Kompromis R58 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 315 za, proti vzdržani zavrneno. Empel 20 za, proti vzdržani zavrneno. Kompromis R61 za, proti vzdržani sprejeto. 322 za, proti vzdržani zavrneno sprejeto. Kompromis R63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 330 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 331 za, proti, vzdržani proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Preverjamo elektronsko 331. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis R66A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis R67. Za? Sprejeto proti vzdržani sprejeto. R70 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R73, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o celotnem dokumentu in sicer elektronsko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcem, eh, svetovalcem, vsem političnim skupinam in vam vsem za dobro opravljeno delo. Sedaj smo končali z jutranjim delom dnevnega reda, zato bomo zaključili z dopovdanskim delom in se vidimo ob 15. uri za predstavitev romunskega predsedstva. Hvala.